Proszę Państwa, 15 minut minęło akademickie. Lep pozdrav. Imeli smo standardnih 15 akademskih minut, sedaj pa je čas, da končno začnemo sejo. Z nami so namreč eh, eminentni gostje, ki smo jih povabili v našo sredo, strokovnjaki, raziskovalci in znanstveniki. Kot veste, je tema današnje javne predstavitve izboljšanje evropskih zalog rastlinskih beljakovin. Govorili bomo o rastlinah z visoko vsebnostjo beljakovin. Pozdravljam eh, naše goste, dobro, eh, goste dobrodošli. Dovolite mi nekaj uvodnih besed. Kot veste, evropsko kmetijstvo zaostaja, kar se tiče eh, zalog rastlinskih beljakovin. Oceniti moramo trenutno stanje in eh, izboljšati to stanje. Povečati zaloge. Verjetno bi bilo dobro, če bi povečali delež eh, rastlin z visoko vsebnostjo beljakovin eh, v našem kmetijstvu. O tem smo se že večkrat pogovarjali, ampak vedno je eh, na nek način lažje saditi sojo, ki je poceni, kot pa da eh, vlagamo veliko sredstev v raziskave, v razvoj, zato da bi izboljšali donos eh, beljakovinskih rastlin. To je torej eh, problematika, s katero se danes še vedno ukvarjamo. In zato smo organizirali današnjo predstavitev. Obstaja tudi določen eh, pritisk strani nevladnih organizacij. Ta predstavitev bo potekala v več telih govornike bom predstavil takrat, ko eh, bodo prišli na vrsto. Začeli bomo s gospodom profesorjem Bernardom Šeferjem, ki bo govoril o zrnatih eh, stročnicah kot o eh, viru beljakovin govoril bo tudi o inovativnih sistemih poljedelske pridelave. Profesor Šefer je strokovnjak na tem področju, ukvarja se z raziskavami eh, na področju stročnic, eh, graha in tako naprej. Prizadeva si za pridelavo tovrstnih rastlin. potem, ko bo profesor končal svojo predstavitvijo, bom besedo predal doktorju eh, Kasovskemu, ki je doktor političnih eh, znanosti, kmetijskih znanosti, delal pa je tudi eh, kot diplomat, bil je veleposlanik. Bil je tudi veleposlanik v Evropski uniji. Po njegovem prispevku pa bomo vsi imeli možnost eh, zastavljanja vprašanj in komentiranja njunih prispevkov. Najprej besedo predajam profesorju Šeferju. Izvolite. Gospod predsednik, gospe in gospodje, Spoštovane poslanke in poslanci, najlepša hvala, da lahko danes tukaj spregovorim pred vami. Šest točk želim predstaviti v tem kratkem času. Najprej, kar zadeva polja. Za sojo in za stročnice nasploh je zelo pomembno, da vidimo, kaj se dogaja v splošnem v zadnjih letih je teh pol vedno manj, oziroma so polja vedno manjša. 2015 in 2016 pa je prišlo do povečanja poli. V splošnem je oskrba z stročnicami v Evropi zelo pomankljiva. To pomeni, da imamo primankljaj skoraj 70 odstotkov in zaenkrat to pokrivamo z uvozom iz soje. To pomeni, da imamo vedno manj obdelovalnih površin, po drugi strani pa imamo tudi velik primankljaj. Pridelovalne površine so zaradi reforme SKP leta 2014 zdaj malce večje zaradi te zelenitve. Prav tako lahko rečemo, da so ekološke kmetije že povečale mm, pridelavo stročnic. Mislim, da tukaj ni več možnosti za izboljšave. Mislim, da so ekološki kmetije prišli do maksimuma. Če želimo dodatne priraste, jih bo treba zagotoviti v konvencionalni pridelavi. Zelo zanimiva spodbuda za to bi bila naprimer višja obtežitev faktorja. Trenutno je razmere nič celih 7 proti 1. Mi bi si lahko naprimer predstavljali razmerje ena proti ena, to bi prav gotovo imelo dodaten učinek. Še nekaj, kar je zanimivega, namreč, kar zadeva prehrano ljudi, na voljo so novi izdelki, stročnice imajo dober učinek, kar zadeva manjšanje krvnega tlaka, spodbuje občutek sitosti, prav tako imajo veliko hm, beljakovin, manj se potem uživa oglikovih hidratov, prav tako lahko stročnice zmanjšajo raven holesterola v krvi. Mislim pa, da so stročnice pomembne tudi, kar zadeva vsebnost mineralov. Ta trend mora ostati, zato da bomo tudi s trga dobili spodbude za to, da bi imeli čim več povpraševanja. Mislim, da je prav tako jasno. Obstajajo še dodatni pozitivni učinki, še posebej, če upoštevamo izpuste toplogrednih plinov v primerjavi z proizvodnjo živino rejo manj se porabi vode, manj se porabi tudi fosilnih goriv. To pomeni, da lahko rečemo, da govorimo lahko o dveh učinkih, govorimo lahko o trajnosti in tudi o pozitivnih učinkih za ljudi. Vidimo pa tudi, da obstajajo sistemi poljedelske pridelave in da se tukaj lahko pojavijo določeni učinki. Primerjali smo oves in določene stročnice, videli smo, kakšne so emisije, koliko se uporablja različnih snovi in tako naprej in vidimo lahko, da so lahko prihranki zelo veliki. Prav tako so možni še dodatni učinki, zmanjša se uporaba naprimer gnojil in pesticidov. 25 let že pripravljamo tak sistem. To je mogoče tudi pozitivno uporabiti pri kolobarjenju. In učinki niso potem pozitivni samo na trenutni predelek, ampak tudi na naslednji predelek. To koristno vpliva na strukturo prsti, dvigne se biotska raznovrstnost, zmanjšajo se okužbe in tudi populacija organizmov v prsti je potem zdrava. In z stročnicami lahko naprimer tudi zavarujemo prst, vidimo lahko, da ni mm, potrebno ni potrebna uporaba pluga, veliko je mogoče privrčevati, ni potrebna uporaba pesticidov in v primerjavi s konvencionalnimi sistemi so prihranki res veliki, zato ker je pri konvencionalni pridelavi treba uporabljati veliko pesticidov. Stročnice lahko torej pripomorejo k trajnostni rabi in upravljanju prsti Prav tako imajo stročnice pozitiven učinek na področje kolobarjenja. Kakšne pa so omejitve? Pri konvencionalni pridelavi so omejitve naprimer za uporabo herbicidov. Nekatere omejitve bi lahko vodile do tega, da bi še bolj zmanjšali spodbudo za pridelavo stročnic. Vsi herbicidi, ki se trenutno uporabljajo, so v postopku ponovne registracije. Če bodo ti slučajno dovoljeni, potem v redu, lahko pa se zgodi, da noben herbicid več ne bo dovoljen od teh, ki jih zdaj uporabljamo. Tudi pri insekticidih je tako, da je pirimikarp ključnega pomena za boj proti škodljivcem, ampak v prihodnosti ne bo več na voljo. In najvrednejših novih eh, učinkovin ne bo, zato ker je trg premajhen. Omejitve so tudi naslednje, namreč konkurenca je šipka, cene so zelo nizke, določeni tržni segmenti so segmenti, ki jih ne moremo dovolj oskrbeti in prav tako ni znanja o tem, kako bi lahko stročnice uporabili. Posod je soja standard, soja je kakovostna in je dobro razpoložljiva. In pogosto ni jasno, kakšne so verige za dodano vrednost. Kakšna so priporočila? Mislim, da je zelo pomembno, da zagotovimo harmonizacijo. De facto do tega ne prihaja. Še posebej, kar zadeva registracijo pesticidov, zato da bi lahko poenostavili tudi registracijo v okviru zelenitve, bi bilo dobro govoriti o faktorju ponderiranja 1 proti 1, lahko bi spodbujali nove verige za ustvarjanje uh, vrednosti in razmisliti moramo o tem, kako bi lahko uvoženo sojo nadomestili z uporabo domačih stročnic, stročnic iz Evrope. In zdaj se vam zahvaljujem za vašo pozornost in bom seveda z veseljem odgovoril na vaše vprašanja. Najlepša hvala. Sedaj pa prosim gospoda Kasovskega, da se nam pridruži tukaj za omizem. you very much. Eh, Mr. Chairman, Dr. Sikerski, I would like to congratulate you for... Najlepša hvala, gospod predsednik, gospod Sikerski, hvala, da ste se odločili za obravnavo eh, te pomembne točke o uvozu soje. Eh, izpostaviti pa moramo tudi druge zadeve, naprimer energetsko neodvisnost oziroma odvisnost v tem kontekstu. V primeru hrane imamo drugačen problem in ta je povezan eh, z rastjo prebivalstva. Glede na poročilo odbora bomo morali eh, povečati proizvodnjo hrane za 60 do 110 odstotkov. V predstaviti bom začel s pomenom eh, kmetijske politike. Primerov bi rad povedal dve politike, eno v Evropski uniji in drugo v Braziliji. Uporabimo lahko druga, različne eh, metode. Sam sem se odločil za sintetični kazalnik, kar pomeni, da sem se odločil za eh, bruto proizvodno vrednost kmetijstva. Tukaj lahko vidite eh, pregled stanja v EU in v Brazilijo od leta 1970 do današnjega časa. V prvih dveh desetletjih eh, se je bruto vrednost kmetijstva eh, večala v Evropske uniji, na to pa se je stabilizirala. Eh, v primeru Brazilije pa ta bruto vrednost še vedno rase. Glede na to, da se to nanaša na sojo, si moramo pogledati, razmere za sojo. Ne zgolj eh, za sojo, ampak za brazilsko kmetijstvo nasploh. Brazilijo smo več desetletij poznali kot eh, glavno izvoznico kave in eh, sladkorja. V začetku 20. stoletja so postali največja izvoznica govedine, perutnine, piščancev in soje. Osredotočili se bomo na uh, trg soje na globalni ravni. Kot vidite tukaj na prosojnici, ki so jo pripravili v eh, Ameriškem ministrstvu za kmetijstvo, Brazilija ni eh, največja izvoznica eh, soje zgolj sedaj, ampak bo to ostala tudi v prihodnosti. Poglejmo si, zdaj, eh, si sedaj eh, Eh, uvoz, največja uvoznica eh, soje je Kitajska, Evropska unija je na drugem mestu, eh, kot smo slišali, gospod predsednik ima velik delež. Sedaj pa druga plat moje predstavitve. Zakaj se Evropska unija sooča s težavami, kar se tiče beljakovinskih rastlin? stališča kmetov razlik med temi različnimi rastlinami ni, zato ker se uporabljajo isto tehnologijo, iste metode. Situacija je še bolj čudna, ko si pogledamo zadeve natančno. Eh, Evropska unija je glavna izvoznica eh, žitaric, obenem pa je druga največja uvoznica soje. Vprašanje je, zakaj evropski eh, kmetje ne sledijo dobremu zgledu ameriških kmetov, ki so na podlagi napovedanih cel, eh, cen eh, eh, pšenice na čikaški borzi vsako leto odločili, kaj bodo sejali, bodi si pšenico, bodi si sojo. V primeru ZDA je donos pšenice in soje primerljiv, ampak to ne velja za Francijo v Evropske unije donos eh, pšenice je v Franciji dvakrat do trikrat večji kot donos eh, soje. Razmere so podobne, če si pogledamo Evropsko unijo kot takšno. 27 eh, držav članic Evropske unije primerjamo, kar se tiče donosa pšenice v primerjavi z donosom vseh ostalih posevkom in ugotovimo, da je donos pet dvakrat večji. Vprašanje je naslednje. A so uh, beljakovinske rastline Evropske unije uh, osirotele rastline? O tem bom govoril malce pozneje. Poglejmo si pregled eh, kmetijstva Evropske unije, ki je bil objavljen uh, lani. V preteklosti so je kalobarjenje uh, zmanjšalo v zadnjem desetletju, še posebej zaradi uh, ekonomske. Uh, neprivlačnosti, pa tudi eh, zaradi nekaterih drugih razlogov. Poglejmo si proizvodnjo eh, beljakovinskih posevkov. Na tem grafu vidimo območja, ki se uporabljajo za proizvodnjo stročnice, ta niso tako obsežna. Zanimivo je naslednje, ko si pogledamo razmere v letu 1960 naprej, pred skupno kmetijsko politiko, lahko vidimo, da je od tistega datuma naprej obseg tega področja padal. Po uvedbi skupne kmetijske politike se je eh, delež eh, beljakovinskih rastlin eh, zmanjševal, področje se je zmanjševalo, za razliko od Brazilije. Tam so se ta območja širila. Zakaj? Zaradi ekonomske neprivlačnosti, kot je profesor Šulc, dobitnik Nobelove nagrade za ekonomijo leta 1979, dejal, lahko kmetje spreminjajo pesek v zlato, če so ekonomski pogoji za to pravi. Poglejmo si te ekonomske pogoje. Pri soji je najpomembnejše eh, vprašanje uvoza eh, brez carine. 65 odstotkov eh, brezcarinskega uvoza je povezanega v Evropski uniji s tovrstnim blagom. Skeptičen sem tudi se, tudi kar se tiče eh, vpliva eh, SKP, kot je omenil gospod Šefer, nasploh sedaj eh, beležimo nekatere pozitivne spremembe, ampak ni jih veliko. Poglejmo si projekte raziskav in širjenja. Zadnje raziskave Generalnega direktorata za raziskave in inovacije kažejo, da imamo manj kot 20 milijonov evrov posečenega eh, denarja eh, za to področje in eh, ko primerjamo to vsoto posvečeno beljakovinskim rastlinam s celotnim proračunom, vidimo, da delež ni velik. Kaj bi lahko naredili za to, da bi rešili te največje težave? Prvič, težave lahko rešimo zgolj tako, da okrepimo proizvodnjo vrstnih rastlin z biološko diversifikacijo, z novimi ekonomskimi pobudami, obenem pa moramo kratkoročno razmišljati o diversifikaciji uvoza. Poglejmo si prvo točko. Biološka diversifikacija. Na tej preglednici vidimo, da eh, je razlika, kar se tiče vsebnosti eh, beljakovin, nekje med 15 in 30 odstotkov. V vsaki vrsti eh, imamo razliko oziroma razpon med 40 in 45 eh, odstotki. To pomeni, da je za eh, kmete potencial eh, za izboljšanje trenutnega stanja velik na to nove ekonomske pobude. Naprimer, schema za nadomestila, kar se tiče vezave dušika in pa uh, carinske uh, pristojbine za uvoz eh, soje. Kar se tiče eh, vezave dušika, gre za nadomestilo za gnojila in eh, kot smo lahko prebrali v poročilu gospe McIntyre, je gnojilo pomembno za velik donos, ampak vsega, to predstavlja 50 odstotkov eh, fosilne energije, ki se porablja v eh, kmetijskem sektorju. Zakaj ne bi torej zahtevali, da eh, podjetja, ki proizvajajo gnojila, plačevala določenih pristojbin? Te pristojbine bi lahko na to namenili kmetom, ki se ukvarjajo s proizvodnjo stročnic in tovrstnih rastlin. vseeno pa eh, na ta način ne bomo zagotovili konkurence, konkurenčnosti evropskih eh, kmetov. Zato potrebujemo nove ekonomske eh, spodbude. Ko si pogledamo razmere, kar se tiče uvoza, bi se morali ozreti proti vzhodu Evrope. Pogledati si moramo Ukrajino in Rusijo, skleniti moramo nove vezi s, te, s tem delom celine. To bi bilo dobro za naše kmete, pa tudi za njihove kmete, kar se tiče političnega in ekonomskega stanja. Sedaj pa sklepi. Tehnološko gledano ni razlike med proizvodnjo pšenice in proizvodnjo soje. Drugič, glavni razlog za uh, visoko raven uh, uvoza soje je naslednji. Uh, brezcarinski uvoz, uh, nizki donos uh, tovrstnih rastlin v EU, pomankanje raziskav, uh, pomankanje diversifikacije, diversifikacije in pa pomankanje političnih odločitev. Imamo orodja, s katerimi se bi lahko borili proti vsem tem izzivom, ampak sam sem pesimističen, zato ker ni neke prave politične volje za to, da bi rešili uh, vprašanje eh, beljakovinskih rastlin in njihovega voza v EU. Zaradi eh, nekaterih lobistov, zaradi nekaterih, ki uvažajo veliko soje in drugih beljakovinskih rastlin. zaradi eh, težav v SKP in pa zaradi eh, šibkosti eh, lobistov na strani kmetov. Hvala. Najlepša hvala za to čudovito predstavitev. Hvala, da ste bili kratki in detati. Kot sem obljubil, nas sedaj čaka prva izmenjava mnen. Imate priložnost, da zastavite vprašanja. Začel bo gospod Tarabela. Najlepša hvala obema gostoma za zanimivo predstavitev. Pred nekaj leti je bil z nami tukaj Mark Dufmier, francoski profesor. Dejal je, da bi morali uh, Blerovski sporazum odpraviti, zato ker smo preveč uh, živine uvažali iz uh, Amerike, iz EDA in iz Brazilije, kot ste dejali. Na nek način moramo razviti ustrezno strategijo v EU razmišljam naprimer o Romuniji, o eh, Polski, to so države, ki bi lahko zmanjšale, ne popolnoma odpravile, ampak zmanjšale našo odvisnost od eh, ameriške celine, kar se tiče proizvodnje beljakovinskih rastlin. Zanima me, kakšno strategijo bi morali ubrati eh, v okviru skupne kmetijske politike. Kot ste dejali, so uh, eh, beljakovinske rastline predmet uh, vezane pomoči. Imamo tudi majhen uh, delež uh, sredstev namenjen uh, tej proizvodnji. Iti moramo dlje. Zanima me, torej, kakšno je po vašem mnenju, uh, kakšen je po vašem mnenju ta problem in kaj bi lahko naredili za to, da bi zmanjšali našo odvisnost pa tudi znotraj Evropske unije eh, bi lahko več naredili, naprimer eh, omenil sem dve državi, eh, več bi lahko naredili tudi v naši soseščini, naprimer omenili ste Ukrajino in Rusijo. Hvala. Gospod Hojsling. Ja, hvala lepa, hvala za zanimivi predstavitvi v poročilu iz leta 2011 ki ga je sprejel Evropski parlament, o problemih pomankanja beljakovin v Evropi. Sem nekaj prebral, takrat sem bil poročevalec, zdaj pa lahko ugotavljamo, da smo pred nekaj leti že ugotovili, da obstaja vrzel. Ta vrzel je vedno večja. Imeli smo nekaj polovičarskih pristopov v skupni kmetijski politiki, zato da bi to nekako obračunali kot ukrepe zelenitve in to še vedno ni bilo upoštevano tako, kot je treba. Rekli ste, da obstajajo lobisti, ki jih sploh ni zanimalo, da bi evropejci sami proizvedli dovolj beljakovin. Lahko poveste, kdo? Kolega je govoril o sporozumu Blair House. Seveda to spada tudi k temu, da moramo politično poseči Primerjali ste Brazilijo in Evropo. Mislim, da te primerjave ne potrebujemo, zato ker tako kot se soja predeluje v Argentini in v Braziliji, to ni trajnostno in zato se ne moremo z njimi primerjati. Vprašanje je, zakaj še vedno ne raziskujemo dovolj na tem področju, zakaj tega ne vključimo v podnebne cilje. Vrčujemo namreč z mineralnim dušikom in to bi moralo biti upoštevano. Imamo strategijo zmanjšanja emisij in to bi morali vključiti v kmetijstvo. Dopoldan je bil tukaj komisar za energijo, rekel je, da je treba nekaj storiti na področju kmetijstva. stročnice se pridelujejo, ampak tega ne izkoriščamo dovolj. Več moramo storiti. Tudi za gospoda Šeferja imam nekaj vprašanj, kajti čisto odkrito sem bil presenečen. Lucerne niste omenili, omenjali ste samo stročnice. Za krave bi lahko to imelo velike posledice in s tem bi lahko nadomestili domače beljakovine, ampak eh, rekli ste, da v prihodnosti ne bo dovolj herbicidov. No, ampak eh, ekološke kmetije dokazujejo, da gre brez tega in teh ekoloških kmetij je vedno več, ne vedno manj. Zato to ni velik problem. In to sem napisal tudi v poročilo, namreč mislim, da obstaja pomankanje vednosti med običajnimi kmeti, da ne znajo več pridelovati fižola in lucerne, naprimer, ali graha. Vsi zdaj razmišljajo samo še o škrupivih. Hvala. Darf ich direkt darauf antworten, Häusling? Äh, Kar takoj bom odgovoril, gospod Häusling. Lucerna, strinjam se z vami, ampak to ni bila tema. To sem izpustil, zato ker to ni bila uh, tema, ampak kar zadeva herbicide, tukaj moram nasprotovati. V soboto sem bil na ekoloških kmetiji in vidim, s kakšnimi problemi se soočajo. Dobijo naprimer eno tretjino donosa v primerjavi z konvencionalno pridelavo. 25 let že konvencionalno pridelavamo, vemo, o čem govorimo. In problemi so, problemov je vedno več. Nekaj je jasno, prav imate. Ekološke kmetije so veliko storile na tem področju, ampak so na robu in vidijo se že problemi, zato ker imajo preveč tročnic v kolobarjenju. In o širitvi bi lahko govorili le, če se bo povečalo um, uporabo ekoloških medij ali če bomo povečali donos in zato nimamo dovolj instrumentov. Dolgo že delamo na tem, nisem eh, enakega mnenja kot vi in lahko vam povem, da intenzivno sodelujem z ekološkimi kmetijami. Ne gre za pomankanje znanja. Znanje obstaja, mi ga imamo, dolgo se že prizadevamo za to. Na nekaj pa sem želel opozoriti. Imamo določen krogotok ki je zaenkrat tekel v napačno smer. Premalo je raziskav, premalo je interesa na trgu eh, za ta eh, proizvod in če ni interesa, se potem to tudi ne vzgaja. Ta krogotok je treba spodbuditi. Mislim, da je treba prebiti začarani krog. Prihodnost bi lahko bila dobra, priložnosti so, obstajajo tudi spodbude zato da bi enkrat dobili trg, ki ga bo mogoče zadovoljiti. In upam, da bomo na koncu dobili ustrezne rešitve. Hvala. Des, pa zapušam. Gospod Des. Ja, dank, Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala za te predstavitve. Za veliko tega se strinjam, kar smo slišali v 60-ih sem bil eden prvih, ki so posadili repo in imam samo pozitivne izkušnje. Potem v Iluku to ni, ampak eh, pri pšenici smo dobili 10 odstotkov manj, če nismo prej sadili repe. To ni upoštevano v izračunih in zanima me, kako lahko znanstveniki to kar tako pustijo ob strani. Gospod Martin Hoizling, ne smemo posploševati. Od leta 88 poznam brazilskega kmeta, 700 hektarjev pragozda ima in 2400 hektarjev ima, 1600 hektarjev je pol, lahko prideš z menoj lahko vidiš, eh, kako je tam, vse je v redu, dobro skrbi za svojo prst. Zato ne smemo posploševati, on tudi dobro kolobari in z dobrim kolobarjenjem je mogoče tudi seveda dobro kmetovati. Še nekaj sem želel omeniti. Pri repi moramo vedeti, da žanimo predvsem beljakovine. S traktorji se potem pridelava tudi oljna repica. To je mogoče uporabiti na kmetiji sami in tako se ustvari tak krok, o katerem ste govorili. Podpiram vas tudi pri tem, da bi faktor povečali iz ničelih 7 na 1 proti 1. Spremeniti je treba delegirani akt. Ampak nekaj je treba vedeti brez posega tega odbora bi bil faktor nič celih tri. Mi smo bili prvi odbor, ki je komisiji zagrozil s tem, da bo zagrozil delegirani akt. Z možnostjo zavrnitve delegiranega akta nam je uspelo, da smo faktor povečali na nič celih sedem. Zato je pridelava stročnic na prioritetnih zemljiščih sploh mogoča. In zelo sem hvaležen kolegicam in kolegom iz vseh skupin, ki so to podprli takrat. Mislim, da je bila to dobra odločitev. In poskrbeti moramo, da bomo čim bolj pridelovali stročnice, zato da bomo manj odvisni od uvoza. Hvala. Lazo. Gospod Lazo. Oui, merci, président. Najlepša hvala, gospod predsednik. Vsi vemo, da je soja pomembna za krmo, zato ker je zelo bogata z beljakovinami. Proizvodnja v Evropi pa pokriva zgolj majhen delež potreb v kmetijstvu. Razmišljam tudi o. Uh, grahu in o uh, eh, oljni repici. Uvažamo iz ZDA, Brazilije in Argentine in uh, soja je tudi tista, ki uh, je kot prva GSO e in prihaja na naš trg in uh, tudi na to moramo paziti. Francija je uh, največja uvoznica in porabnica tovrstnih uh, proizvodov, proizvodov na izdelanih na podlagi takšnega olja. Imamo uh, sporazum med uh, eh, ZDA in Evropo, uh, ki pokriva uvoz uh, beljakovinskih rastlin. Zmanjšati moramo odvisnost kmetijstva od uh, te soje, uvožene soje, ki je GSO. Podvojiti moramo 100 uh, eh, tisoč hektarjev, 50 odstotkov beljakovin, ki jih porabimo v Franciji, je uvoženih. Mislim, da moramo resnično spremeniti nekaj, uh, kar se tiče soje, drugače ne bomo samo zadostni. Zanima me, kakšni so vaši predlogi, kako se. Uh,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 brez teh rastlin ne bomo preživeli. Danes dopoldan je nekdo povedal, da naj bi samo še seno uporabljali za krave. To seveda ne drži. Obstajata dva vidika. Zakaj smo v tej situaciji? Zakaj veliko uvažamo? Že po naravi je tako, da veliko držav v Evropski uniji ne more proizvajati krave soje in to moramo upoštevati. In kolegice in kolegi, bodimo korektni, če izvajamo takšno analizo. Zakaj se toliko uvaža iz Brazilije in zakaj ne moremo to, tega proizvajati tukaj? Zakaj ne proizvajamo več kot danes? No, stroški na tono so različni. Mi uvažamo iz Brazilije z zatisnjenimi očmi uvažamo gensko spremenjeno sojo. In nihče mi ne more reči, da ni tako. In če govorimo o tem, da bi v Evropi proizvajali gensko spremenjeno sojo, potem rečemo ne. No, uvož, uvažamo pa jo. In zato smo v tej situaciji. Zanima me, ali ste upravili analizo stroškov V zvezi s tem, koliko stane tona proizvedena v Braziliji in koliko stane tona proizvedena v Evropi. Videli bomo, da so razlike velike. Tisti, ki delate na področju kmetijstva, veste, da za en hektar gensko spremenjene soje velja takšna obdelava, za tradicionalno predelano sojo pa so, je potrebnih 12 korakov pri gensko spremenjeni pa samo eden. Treba je povedati tako, kot je. Strinjam se, ne uvažajmo več gensko spremenjenih izdelkov ali proizvodov soje. Ampak, če tega ne bomo blokirali, potem moramo zadeve spremeniti v Evropi. Drugače lahko vsi govorimo levo in desno, ne govorimo pa o tem. Hvala. Gospod Flanagan. Gospod Flanagan. Uh, Hvala lepa. Govorniki govorijo o številnih temah. Želijo govoriti o tem, da bi nahranili svet. Brazilska ministrica je rekla, da bo nahranila svet. Zunanja ministrica je rekla, ali zunanje minister je rekel, da bodo nahranili svet, komisija pravi, da bomo soočeni z vedno več ljudmi in da moramo nahraniti vse. Zakaj ne moramo pripraviti sistema, kjer bi nahranili sami sebe? To bi gotovo bilo bolj smiselno. Brazilski minister zunani minister ZDA in vsi ostali, želijo nahraniti svet. In če to želimo tudi mi, no, potem bomo imeli vsega preveč. Obstaja kakšna koordinacija in zanima me, ali res želimo nahraniti svet. Mislim, da to ne drži, ne verjamem jim, mislim, da Evropska unija ni tukaj zato, da bi hranila ljudi. Morala bi, morda bi morala biti, Mislim pa, da ni tako. Gre za povečanje proizvodnje, za pogotnost in za to, da bi ljudje več zaslužili. Sveda vsi razen kmetov. Zanima me, odkud prihaja ta zamisel, da moramo nahraniti svet. Pri prav vsaki temi se to pojavlja. Povedati moram, da ne vem, ali to drži. Gospod Andrijo. Gospod predsednik. Je voudrais à, à mon tour euh, remercier les. Hvala, predsednik. Rad bi se zahvalil obima govornikoma, ki sta predstavila rezultate preiskav na to temo. sem med tistimi, ki mislimo, podobno kot je povedal tudi gospod Tarabela, da moramo imeti v Evropski uniji pravi strateški načrt za to, da bomo povečali količino rastlinskih beljakovin v Evropi. Mislim, da je to pomembno politično vprašanje. Ne moremo odgovoriti na to vprašanje samo eh, z enega vidika. Učinek pa mora biti tak, da se vključimo vse to. Pri zadnji pomoči smo videli, da smo z enim majhnim deležem pomoči pomagali kmetom, da so dosegli samozadostnost. In tukaj mislim, da bi morali razmišljati tudi o tem. Komercialna politika, komercialno politiko bi morali spremeniti. to politiko moramo prilagoditi kontekstu spreminjanja in izboljševanja našega okolja in boju proti podnebnim spremembam, kot smo o tem govorili že danes dopoldan. Če ne upoštevamo tega, kar iz, uzvaž, uvažamo iz ZDA in iz Brazilije, če tega ne upoštevamo in če pogledamo tudi, kakšen je vpliv na okolje in eh, kako to naprimer prispeva k unačevanju amazonskega gozda. Mislim, da bo treba obravnavati vsa ta vprašanja in mislim, da bo treba tudi zasnovati drugačno sosedsko politiko. Zdaj gledamo Ukrajino, z njo bi lahko bolj uspešno sodelovali zlasti na področju evropskih izzivov. In na zadnje, naša politična odgovornost je, da razvijamo orodja za politične oziroma znanstvene raziskave. Če je pred nami veliki ziv, moramo uporabiti vsa orodja, ki jih imamo, zato da bomo dosegli določeno avtonomijo. Ne gre toliko za to, da bomo nahranili cel svet, ampak da bo Evropska unija postala samostojna. De Castro. Gospod De Castro. Hvala lepa, gospod predsednik. Moje vprašanje je delno, omenil že gospod Buda. Evropa na veliko uvaža sojo iz Severne in Južne Amerike. Več sto tisoč ton uvozimo. V zadnjem mandatu smo reformirali SKP, poskusili smo izboljšati spodbude za proizvodnjo soje v Evropi zato da bi poskusili povečati količine proizvodnje v Evropi. Vaše predstavitve pa kažejo, da so ta povečanja precej skromna. Moja vprašanja so podobna gospodu Budi. Namreč zanima me, ali je mogoče povečati proizvodnjo stročnic v Evropi, glede na to, da je 19 od 28 držav članic prepovedalo proizvodnjo GSO v Evropi. Obstajajo možnosti, da povečamo proizvodnjo beljakovin, glede na to, da GSO-jev v Evropi naj ne bi imeli. Hvala, gospod Magines. Hvala lepa, gospod predsednik. Govornika sta dejala, da je soje preveč v uvozu. Kaj je sprejemljivo po vašem mnenju? 70 odstotkov uvozimo, to je kar precej zanima me, kaj je realistično oziroma kolikšen delež bi lahko realistično nadomestili. Zdaj pa še vprašanje gospoda De Castra. Opcije za negensko spremenjeno sojo. Kako realistično je, da bi evropski kmetje to storili? Tretja točka pa je povezana z predlogi za tarife na uvoz v Evropski uniji, bi to imelo posledice, če bi se odločili za tak pristop, če bi se odločili za tako grob instrument, namreč da bi naložili tarife za to, da bi povečali proizvodnjo in potrošnjo doma. Hvala. Gospod Denano. Hvala, gospod predsednik. Ko sem bil predsednik regije, sem poskušal kmete in zlasti rejce prepričati, da bi pridelovali stročnice. In eh, to je bilo zelo težko, res jih nisem mogel prepričati. Rekli so mi, da tla niso primerna, da je vode preveč ali premalo, tretji razlog pa je bil, da so rekli, da za to niso usposobljeni. In eh, zdaj sem razmišljal o tem, kakšna orodja bi lahko jim dali na voljo za to, da bi uh, na svojih eh, zemljiščih lahko pridelovali stročnico, kajti če bodo lahko pridelovali to blizu, bomo pri, na tak način rešili del problema. Hvala lepa. Gospod Hojsling želi besedo. Izvolite na kratko. Čisto na kratko. O tem smo že razpravljali. Albert Desedo, potrdil, namreč nemški kmetje so dejali, da jim manjka samo repo oziroma da jim pade na pamet samo repa, ko govorijo o stročnicah. No, vprašanje pa je, ali ne govorimo premalo o teh stročnicah. Gospod Des je govoril, da vežejo dušik, no, več ga vežejo kot dušik repa, na primer. V Evropi vsi govorijo o tem, da je treba spodbojati sojo, ampak eh, Evropa ima stročnice, ki imajo veliko več potencijala. Naprimer, mi smo posadili volči bob v naši regiji. Zakaj želimo vse nadomestiti z sojo? Gospod Des, še zadnja točka. Vem, da vedno poznate kakšnega kmeta, ampak v splošnem ne moremo lagati, da je proizvodnja soje v Argentini in v Braziliji netrajnostna. Tudi sam sem bil v Braziliji in več v Argentini. Tam obstajajo regije, kjer soja predstavlja 80 odstotkov kolobarjenja. Mi imamo tega premalo, oni pa veliko preveč. Ne smemo reči, da je tam vse rožnato. Mislim, da to ne drži. Najlepša hvala. Zdaj pa bom zaprosil naše goste, da se odzovejo. Seveda, pravi predsednik, še komisija dobi besedo. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala, da ste dali besedo Evropski komisiji in hvala za predstavitve in za zanimivo razpravo. Samo nekaj komentarjev, ne bom predolg. Predstavitve so se posvečale ekonomskim dejavnikom, zakaj stročnice kmetje manj uporabljajo. Naj pojasnim tudi trgovinski režim oljna repica ima res uh, nično tarifo oziroma trošarino, ampak tudi žitarice so v isti kategoriji. Tam je stopnja večinoma nič. Kar zadeva SKP, nekaj ste povedali. Ampak po mojem mnenju obstaja več orodij, s katerimi poskušamo prejiti samo ekonomske elemente, želimo zagotoviti neko pomoč pri prihodku, zato da bi kmetje lahko zagotovili proizvodnjo polščin, ki koristne tudi za okolje, kar zadeva zelenitev. Seveda posvečamo se specifičnim področjem in tudi diversifikaciji polščin. To je način za kolobarjenje, ki omogoča spodbudo za specifične pridelave. Vezana podpora, ki so jo izbrale države članice, je tudi realnost in vidimo, da se to trenutno dogaja. Razvoj podeželja že dolgo leta zagotavlja podporo za proizvodnjo beljakovin raziskave. Da, nekdo je omenil nekaj številk in če se ozrem nazaj in če si pogledam projekta kot sta sedmi okvirni program in obzorje 2020, to sta samo evropski razsežnosti. Na nacionalni ravni pa se seveda dogaja veliko več raziskav. Evropsko partnerstvo za inovacije se posveča tudi beljakovinam. V grafih je bilo videti, da že vidimo rezultate. Trend se spreminja. Dogaja se nekaj, kar ni mogoče pripisati samo spremenjajoče samo eh, ekonomskemu okolju. V praksi se zadeve spreminjajo, v kolobarjenju prihaja do dodajanja beljakovin v mm, vrsto polščin, ki se pridelujejo. In to seveda poskušamo tudi mi spodbuditi. Najlepša hvala. Zdaj pa želim gospoda, da se odzoveta. Izvolite. Hvala. Veliko vprašanj je bilo zastavljenih. Gospod Hojzling, še enkrat. pozabil sem, o čem ste govorili. Lahko še enkrat ponovite svoje vprašanje, lepo prosim. Weiß ich, ob Sie das zweite jetzt meinen, warum man nur den Ersatz importierten Sojas mit dem ja. Ersatz. Ja. Nadomeščanje uvožene soje za domačo sojo. No, o tem sem razmišljal tudi jaz. Imamo več zanimivih vrst, naprimer grah ali fižol tudi donos je visok. Mislim pa, da je treba vedeti, da obstajajo omejitve v Evropi, ki nastajajo zaradi kolobarjanja. Mislim, da ne smemo imeti več kot 10 odstotkov stročnic v postopku kolobarjenja, kajti drugače bomo v težavah. Če to seštejemo, potem lahko za Nemčijo rečem, da ne bomo uspeli nadomestiti soje v celoti. S tročnicami to ne bo mogoče. Mislim, da moramo delati na tem, da bi vsaj del soje nadomestili. To bi bil dober pristop. Mislim, da ne bo mogoče soje v celoti nadomestiti z lokalno pridelavo v tem trenutku lahko to ocenjujem samo za Nemčijo, ampak eh, mislim, da to trenutno ne bi bilo mogoče. Izvolite, gospod profesor. Zdaj ste na vrsti vi. Hvala lepa. Najprej želim povedati, da kar zadeva analize in presoje učinka. Imajo stročnice okoljski učinek. Mislim, da je gospod Svoboda o tem govoril, ampak to poročilo predstavlja specifično rešitev za ta problem. No, še enkrat pa želim povedati, najprej kar zadeva olčno ogrščico, mislim, da se preveč proizvaja pšenice in premalo soje. Vprašanje je, kako bi ta problem rešili. Rekli ste že, da obstaja morebitna rešitev, obstaja pa seveda tudi problem zaradi različnih donosov za sojo in pšenico. Tega problema ne bomo rešili, dokler tega ne bomo rešili na ekonomski ravni. Nekdo od vas je rekel, da se proizvaja preveč hrane, da je to umetna situacija, da ministri iz ZDA in Brazilije pravijo, da želijo nahraniti svet. No, opozoriti vas želim na podsaharsko Afriko. 800 milijonov ljudi zdaj tam živi, čez nekaj desetletji pa tam 2 milijardi ljudi. Že zdaj obstaja premalo hrane tam in tudi migracije so opazen trend iz juga Afrike proti severu. Kakor ste dejali vi? moramo pri določanju ciljev biti previdni, to lahko vpliva tudi na cene na zunanjem trgu, zato moramo upoštevati, kako bi se lahko odzvali. Sam sem začel kot eh, rejec, kakor je povedal predsednik. ukvarjal sem se tudi z žlahtnenjem rastlin. Šele čez devet let potem dobiš končni izdelek in potem še pet do sedem let, da kmetije to začnejo tudi uporabljati. Pa, poleg suje pa je seveda mogoče proizvajati veliko stročnic. In, kakor ste vsi povdarjali, lahko nadomestijo in dopolnijo proizvodnjo soje. Torej, še enkrat želim jasno povedati, po mojem mnenju je tako. Veliko se govori o tem, da je SKP drugačna od kmetijske politike v Braziliji. No, ko je bila SKP uvedena v Evropi, je bilo pridelovalnih površin za stročnice več, kot jih je sedaj. Zdaj se ta trend nekoliko obrača, ampak potrebujemo boljše odločitve in odločitve bodo morale biti politične. Hvala lepa. Hvala lepa obema. S tem smo zaključili prvi del predstavitve in začeli bomo z drugim delom. Naslednji del ima naziv konkretne izkušnje po Evropski uniji. Prvi bo gospod Matija Skrl, naslednja bo gospa Marija Pelletier in na koncu še gospod David McNulton. Gospod Krn, bo govoril o diverzifikaciji stročnic in o prehodu ter o vlogi svoje v evropskem kmetijstvu. Gospod Krn je predsednik Združenja Danjub Soja, to je mednarodna nevladna neprofitna organizacija. Vključujejo pa proizvajalce soje od eh, Švice do Črnega morja. Gospod Krön, izvolite. Uh, good afternoon. I hope you can all hear me. My name is Matthias Krohn. I'm very happy to be here. Okay. Good afternoon. Something is wrong with my slides, but we are lucky. Lepo pozdravljeni. Nekaj je narobe z mojimi diapozitivi, ampak eh, ni problema, zato ker imam tako ali tako samo enega. Thank you. Well, thank you, Mr. President, for inviting me. Thank you. Hvala lepa, da ste me povabili. Hvala obema predhodnima govornikoma, gospodu Gasovskem in gospodu Šeferju, ker sta povedala to, kar sem sam že poskusil povedati. Zato bom morda nekoliko krajši. Danes želim govoriti o vlogi soje v evropskem kmetijstvu. To temelji na izkušnjah organizacije Danube Soja. Smo mednarodna organizacija neprofitna nevladna organizacija z 245 člani v 19 državah smo z sedežem na Dunaju. Mi pa nimajo, nimamo gospodarskih interesov. No, hvala lepa, zdaj tudi predstavitev deluje. Člani z nami so vse od eh, zbirateljev do kmetovalcev, do obdelovalcev prodajalcev, veliko pa imamo tudi civilnih združenj in tako naprej. Govorimo o soji, zato ker smo iz področja Donave in soja je najbolj prilagojena lokalna stročnica in že dolgo je, že 150 let gojimo sojo, dlje kot američani, dlje kot brazilci, dlje kot uh, Vsi ostali, razen Kitajcev in Japoncev. Soja je tradicionalno pridelan izdelek v tem delu Evrope in tudi pomaga pri kolobarjenju. Pomembno je, da ne govorimo o soji proti soji. Mislim, da bi morali imeti razpravo o dobrem kmetijstvu proti slabemu kmetijstvu. Dober sistem poljedelske pridelave proti slabemu sistemu. Zadevo bi zato zastavil drugače. Ni dobrih ali slabih rastlin, obstajajo le dobri in slabi sistemi, po mojem mnenju. Govorimo o tem, da bi izboljšali svoj sistem na našem področju, to pa ne pomeni, da je to edina rešitev. Obstajajo tudi druge sročnice, tudi na področju Podonavja, ki so dobre. Mislim, da ne smemo govoriti za ali proti svoji, temu se moramo izogniti. Naša tema je nekaj drugega. Gre za ta beljakovinski prehod. Gre za Eiweiss Wende oziroma Energiewende v Nemčiji. To je izraz za energetski prehod, tako rekoč. Nemčija bo zdaj uporabljala samo obnovljive vire energije. Podobno bi se moralo zgoditi na področju kmetijstva. Želim govoriti o tem, kaj to pomeni za, za nas. Želimo si boljše kolobarjenje po vsem svetu. To je globalni sistem. V Južni Ameriki je soja 40 do 50 odstotkov kolobarjenja v Paragvaju, 77 odstotkov. Težko govoriš o kolobarjenju, če 77 odstotkov predstavlja soja. Tega je preveč v Ameriki. To ni zdravo, to ni dobro za kmetijstvo in to ni trajnostno. V Evropi pa imamo 2 odstotka stročnic v kolobarjenju, ni celi 9 odstotka soje. Tega je premalo. Potrebujemo več stročnic v Evropi, s tem se strinjamo vsi. Kakor sem povedal, soja in druge stročnice niso dobre ali slabe. Odvisno od sistema. To je ključ do razumevanja, kaj želimo doseči. Ne želimo spodbujati soje, želimo spodbuditi boljše sisteme poljedelske pridelave in kolobarjenja. Pet kratkih komentarjev imam. Prvič, slišali smo o tem protislovju med ekonomskim oziroma ekološko pridelavo in konvencionalno pridelavo. No, ampak to gonilo za stročnice ne prihaja iz Bruslja ali od ekoloških metovalcev, ampak tudi od konvencionalnih proizvajalcev. Vedno bolj. Vidijo, da lahko stročnice uvede v svoje sisteme, da povišajo donot, da nose zmanjšajo škodljivce, bolezni in da se rešijo plevela, da izboljšajo prst in da imajo manj stroškov. Pogosto potrebujejo podporo za to, da lahko izračunajo dohodke in donose ki jih imajo, kajti to ima posledice tudi na naslednje žetev. Sam prihajam iz Avstrije in soja je zelo konkurenčna že zadnjih deset let. To so neodvisne raziskave. Soja in stročnice so lahko konkurenčne v Evropi. Če si pogledamo raziskavo INRE, lahko vidimo, da intenzivna pridelava žitaric trpi zaradi preprostosti. Čeprav je teoretičnih donosov vedno več, praktični donos ne raste več, zato ker naši sistemi kolobarjenja niso dovolj raznovrstni. Več moramo kolobariti, zato da bomo lahko več pridelali v Evropi. To so neodvisne raziskave. Mislim, da je to zelo pomembno. Kmetijska politika O SKP smo že nekaj slišali, Evropski parlament in komisija sta povedala, da je kolobarjenje zelo pomembno in to smo videli tudi v zadnji reformi SKP. SKP zdaj vključuje tudi rastline, ki proizvajajo dušik v območjih zelenitve. Ampak to ni dovolj. Ukrepiti moramo ukrepe, zato da bomo povečali kolobarjenje, da bo več stročnic v Evropi. Ne moramo se tukaj ustaviti in ne moramo ustaviti tega procesa. Lahko bi umaknili ta zelena področja in potem ne bi storili nič. Nisem za ali proti stročnicam v okviru zelenitve, ampak nekaj treba storiti, naprimer na področju kolobarjenja. Tudi to je zelo pomembno mislim, da bi morali govoriti o evropski beljakovinski politiki, zato da bi zmanjšali uvoz in da bi povečali in izboljšali sisteme poljedelske pridelave. Govorili smo o tem, kaj je trajnostno na področju uvoza. Nihče ni proti uvozu, vsi smo za prosto trgovino, vsi smo za uvoz, izvoz. Nihče ne želi reči, da ne smemo uvažati svoje. Ampak Trenutna raven odvisnosti je previsoka, da bi bila trajnostna. 35 milijon ton ekvivalenta soje mm, uvažamo vsako leto, proizvajamo pa samo 2,5 milijona ton. To je zelo pomembno tudi v okviru srednje in vzhodne Evrope. Sem na Dunaju, blizu Mačarske, oziroma se na vzhod, proti Romuniji in proti Ukrajini in tam je okrog 150 milijonov hektarjev. Ta prst se ne izkorišča dovolj. Strokovnjaki se strinjajo, da bomo na istem območju v naslednjih 20 letih proizvedli 40 odstotkov več hrane. Lahko bi proizvali več stročnic, več pšenice in tudi več koruze. Vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, je, kaj bomo storili s temi 40 odstotki. Bomo še vedno uporabljali enake slabe sisteme kolobarjenja z dvema odstotkoma stročnic ali bomo to zemljo in to prst izkoristili za to, da bomo ravnali bolje. To je zelo pomembno in v Bruslju je zelo pomembno, da ugotovite, da ne govorimo o igri nične vsote. V Nemčiji je tako, da če gojiš več svoje, pač gojiš manj nečesa drugega. No, v srednji in vzhodni Evropi ni tako. Samo kot primer, če uporabljamo 5 odstotkov obdelovalne površine v srednji in vzhodnji Evropi, bi lahko proizvedli skoraj 45 odstotkov evropskih potreb. To pomeni 12 do 14 milijonov ton na leto. Govorimo o velikih številkah. brez monokultur, z dobrim sistemom kolobarjenja in dobrim sistemom kmetovanja. Priložnosti je še več, če se ozremo v Rusijo, naprimer. Naslednja točka je naslednja. Storiti moramo nekaj na področju podeželskih gospodarstv in delovnih mest. Trenutno je v srednji in vzhodnji Evropi preveč področji in izvažamo pšenico, sončnice, in tudi koruzo preko Črnega morja. Dodane vrednosti ni. Vsak hektar v Evropi je tudi delovno mesto, naprimer. Izvažamo surovine, uvažamo pa dokončane izdelke. To je v bistvu kolonializem. Tako so delovale kolonije. Če proizvajamo več svoje, potem lahko podpremo tudi evropsko industrijo, kajti svoje se v Evropi uporablja. To je zelo pomembno in do tega že prihaja. Podvojili smo proizvodnjo soje v Evropi v zadnjih petih letih, z 500 tisoč hektarjev do enega milijona hektarjev. Vidim, da se delovna mesta ustvarjajo v državah ob Donavi. Nekaj se že dogaja, v srednji in vzhodni Evropi lahko ustvarimo še več. Tam na podeželju, naprimer v srednji in vzhodnji Evropi, primankuje delovnih mest in če bi proizvali več stročnic, bi imeli več delovnih mest. Soja iz Evrope ni dobra ali slaba. To velja tudi za druge stročnice. Govoriti moramo o tem, kako bi izboljšali sistem in kako bi potrebo po beljakovinah izkoristili za to, da bi izboljšali sistem kmetovanja v Evropi. To moramo storiti. Mi smo pobuda v okviru zasebnega sektorja za javno dobro in biti bi morali tudi bolj ambiciozni v Evropi, storiti je mogoče še več na veliki osnovi, na veliki ravni. Ukrepiti je treba ne samo svoje, ampak tudi druge stročnice in mislim, da bi res lahko spremenili evropsko kmetijstvo, če bi to storili. Podariti želim, da si želimo podpreti evropsko integracijo, seveda pa moramo podpreti podeželje, boljše sisteme kmetovanja in tudi gospodarsko integracijo v Evropi. Hvala. Bardzo dziękuję. Teraz poprosimy panią Marię Peletier. Najlepša hvala. Zdaj pa predajam besedo Mariji Peltier, ki je med drugim članica nacionalnega odbora v Franciji za ekološko kmetijstvo. Je tudi predsednica nevladne organizacije Generation Future, ki se ukvarja zdravjem in varstvom okolja, opravlja pa tudi številne druge funkcije. Gospa Pelletier, izvolite. Merci, monsieur le président. Je... Hvala, gospod predsednik. Hvala, da ste me povabili, da lahko kot gospodarski subjekt, ki dela na področju ekološkega kmetijstva že nekaj desetletij. Delam v podjetju Mula Marion, kjer delamo na področju kmetijstva in živinoreja. Razumeli smo, da eh, bo današnja naša predstavitev zanimiva za vas, ker delamo tudi na področju biotske raznovrstnosti. Najprej naj se vam predstavimo. Na ekološko pridelavo smo prišli leta 1984 in smo v enem delu Francije, kjer je veliko eh, žita, kjer se pridela veliko žita in smo na križišču različnih poti smo družinsko neodvisno podjetje in opravljamo različne dejavnosti. Mlinarstvo, eh, ekološko krmo, svetujemo na področju ekološkega kmetovanja in potem tudi zbiramo to, kar eh, smo vzpostavili skupaj z kmeti, s katerimi sodelujemo in jim tudi pomagamo pri prehodu na ekološko kmetijstvo. Ves čas smo v stalnem stiku z približno tisočem neodvisnih kmetov, tako da vse čas upoštevamo geografske okoliščine in okolje. Pomagamo jim pri kmetovanju, svetujemo jim in lokalno uspemo izkoriščati to, kar oni pridelajo. Naše znanje na področju živalske krme je obrnjeno v prihodnost. Mi imamo zelo moderno eh, kmetijstvo. Včasih ekološkemu kmetovanju očitajo, da je zaostalo, ampak eh, mi smo zelo razviti in sploh nismo proti modernizaciji. Ravno nasprotno, delamo tako, da smo na okoljski in družbeni ravni zelo napredni in uporabljamo moderna okolja kot sem že povedala, svetujemo rejcem, predlagamo prilagojene rešitve. Imamo mreže, ki smo jih ustanovili z veterinarji, laboratoriji in tako naprej in jim zagotavljamo strokovno znanje pri sestavi krme. Sodelujemo z, oziroma delamo z različnimi obli, eh, vrstami krme. Eh, na različnejše stvari, ker pokrivamo tudi rejo perutnine, polžov in celo žuželk. In vedno, kadar pripravljamo krmo za živali, upoštevamo prehranske potrebe te živali in zagotavljamo fiziološke in prehranske, fiziološko in prehransko ravnovesje. Vedno imamo surovine brez kemičnih dodatkov, kajti tega nam naš način dela ne dovoljuje. Vedno so naše surovine tudi povezane z našim terenom in vedno tudi gledamo globalni strošek za to, da lahko potem kmet živi od svojega dela velik, velik pomen pripisujemo tudi tehničnim rezultatom in eh, že dolga leta spremljamo in svetujemo kmetom, ki imajo odlične gospodarske rezultate. Kmetijske surovine morajo biti raznolike. Mi ne moremo uporabljati kemičnih dodatkov, zato uporabljamo najrazličnejše surovine to omogoča kolobarjenje, to omogoča, da imamo na voljo zelo veliko proizvodov, hkrati pa to kmetom omogoča, da so zelo učinkoviti. Uporabljamo, kar se tiče stročnic, najrazličnejše stročnice, sojo, grah, različne vrste boba in tako naprej. Predelovalci vse to uporabljamo in mi se res trudimo tako, da njihove stranske izdelke uporabljamo naprej, zato da lahko oni ali pa tudi oni lahko uporabijo stranske izdelke pri eh, krmi in tako naprej. Uporabljamo tudi različne oljne pogače, od eh, soje, lana, oljne ogrščice, sončnic in tako naprej. Ekološko kmetijstvo želi zagotavljati čim bolj raznovrstne surovine in temu, k temu stremimo tudi mi. Vemo, vedno počnemo tako, da tudi če gre za majhne količine, proizvo, ki se proizvajajo, poskušamo to vključiti, pa tudi če gre za en, tri ali deset odstotkov krme. In vedno se trudimo, da to, kar se pridela, se lahko vedno uporabi. Uporabljamo različne rastlinske proizvode, ki so bolj hranljivi, pa tudi take, ki, so, ki vsebujajo veliko beljakovin vedno upoštevamo fizične lastnosti surovin, torej koliko imajo, eh, kolikšna je energetska vrednost, koliko imajo vlaknin in podobno. In tukaj naprimer vidite en primer take mešanice, ki jih mi uporabljamo. Eno sem pač izbrala po naključju, ampak vedno poskušamo vključiti čim več eh, različnih snovi, zato da bomo zagotovili ustrezno uh, ravnovesje. Lucerna je stvar, ki, o kateri zelo malo govorimo, vsebuje pa veliko beljakovin. Naprimer, za perutnino, za recimo kurenesnice, če želimo imeti res rumene rumenjake, potem je treba dodati v krmo teh kurnesnic nekaj lucerne. In vedno iščemo to tehnično ravnovesje, ravnovesje, ki bo zagotavljalo kakovost in seveda hranilno ravnovesje, zato da bodo živali zdrave in da bodo gospodarsko koristile našim rejcem. kakšni pa so tehnični rezultati. Seveda redno jih spremljamo, naši tehniki pripravljajo redno poročila. Vemo, da imamo določeno rezultate, naprimer za perutnino, za kure nesnice imamo rezultate, ki so podobni pri konvencionalnih kurah nesnicah. tudi zelo jasno so določena pravila, kako veterinari eh, sodelujejo, kakšne snovi lahko predpisujejo in tako naprej. Z našo krmo torej omogočamo, da so živali zdrave in da so gospodarsko zanimive. Eh, nikakor ne smemo dodajati rastnih eh, dejavnikov. Mi pomagamo to s tem na tak način, da imamo res kakovostno krmo. Prav tako ne potrebujemo eh, kakšnih drugih dodatkov. Ker imamo res uravnoteženo prehrano, imamo rezultate, ki so primerljivi s konvencionalnim kmetijstvom hkrati pa s tem koristimo tudi našemu okolju in našemu zdravju. Če se izogibamo temu, da s hrano zaužijemo kemikalije, zelo zmanjšamo pritisk na okolje. Kar se tiče vzreje živali, imamo zelo dobre sanitarne rezultate. živali, ki se vzrejajo v ekološkem kmetijstvu, so res um, zdrave in vam lahko povem, da smo ponosni lahko na te rezultate. Zelo veliko tem smo omenili, uh, v zvezi z nekaterimi se popolnoma strinjam s tem, kar smo do zdaj že slišali. Za konec pa bi povedala, da moramo še razvijati uporabo stročnic kmetijske politike pa morajo to spodbujati. Zaenkrat ni resnične prave podpore, ampak je zelo razpršena. Potem moramo nadaljevati z raziskavami. Beljakovin ne smemo vnašati samo sojo, ampak moramo upoštevati tudi rezultate iz drugih raziskav. To je bilo poudarjeno tudi v povezavi z poslovanjem in z družbenimi problemi. Razmišljati moramo o drugačni kmetijski politiki, zato da bomo ustvarjali delovna mesta in da bomo povezali lokalne elemente v gospodarsko uspešno verigo. Ne smemo tudi pozabiti na to, da en del našega gospodarstva je povezan s kmetijstvom in tudi ta izginja iz našega gospodarstva ozemlja in to je lahko zaskrbljujoče z vidika družbe in z vidika gospodarstva. Na tem področju smo veliko delali in eh, ukvarjali smo se z beljakovinskimi koncentracijami, eh, s koncentr beljakovinsko koncentrirano krmo, zato da lahko zagotovimo uravnoteženo krmo živalim. Kljub temu pa je treba povdariti, da je treba še vedno uvažati sojo, celo ekološko, ker potrebujemo sojo za to, da zagotovimo, da odgovorimo na vse potrebe. Tudi ljudje namreč uživajo veliko soje. Zaenkrat moramo za to sojo še vedno uvažati prav tako ne smemo pozabiti na sojo, ki se proizvaja lokalno. Hvala za to, da ste mi prisluhnili in hvala tudi vsem ostalim zelo kakovostnim govornikom. Hvala. besedo predajam dru, tretjemu govorniku v tem delu in to je gospod David McNaughton. On je direktor podjetja Soja UK. Govoril pa bo o najboljših možnostih za to, da bi zmanjšali odvisnost Evropske unije od uvoženih beljakovin. ste že tukaj z nami, imate zelo zanimiv življenjepis in veliko izkušenj, zato vam kar predajam besedo. Okay. Uh, Pozdravljeni. Hvala, da ste me povabili sem, da lahko spregovorim o tej temi. Vprašanje evropske odvisnosti od beljakovin je tema, ki mi je zelo blizu. O njej govorim že leta. In veseli me, da sčasoma postaja ta tema vse bolj vidna. Za začetek bom povedal, kdo sem. Ime mi je David McNaughton in sem direkt, direktor podjetja Soja UK. Smo kmetijsko podre, podjetje, ki trguje semenom specializirani smo v nišne, pri, za nišne pridelke in beljakovinske pridelke. Imamo tritikalo, krmni bob, volčji bob, sojo in tako naprej. Pripravljamo različne mešanice, tudi za silažo imamo tudi najrazličnejše rastline. prodajamo tudi veliko eh, različnih variant volčjega boba in boba in soje izven Evropske unije, pa tudi državam v Evropski uniji. Kot podjetje zastopamo genetiko številnih rejcev in številnih pridelovalcev na številnih trgih. v Združenem kraljestvu zagotavljamo večino volčjega boba in soje. Mogoče ste presenečeni, da imamo sojo v Združenem kraljestvu. Letos približno 400 hektarjev, pred dvema letoma pa praktično nič hektarjev. Pred 15 leti pa smo imeli približno 1500 hektarjev, ampak zaradi Broja House sporazuma in vsega uničenja, ki ga je to prineslo, kot smo danes že slišali, je bila, je bila pridelava soje po, v skladu s prejšnjo ureditvijo soje, ki je veljala za sojo skoraj nemogoča. Pridelovanje soje pa je končno postalo spet možno po razvezavi pomoči. Hkrati pa so se takrat spremenile tudi cene soje. Odvisnost od soje v EU. Za številne ljudi je to nekaj čisto novega, ampak naj vam povem, da to ni nikakršna novica. Odkar smo umaknili kostno moko, in ribjo moko iz prehrane prežvekovalcev. To je bilo januarja 2001. Smo kar precej odvisni od soje. Takrat pred 15 leti smo se sedem, smo bili odvisni od soje v 67 odstotkih. 67 odstotkov vseh beljakovin, ki smo jih uporabili v krmi, je bilo v Evropi pred 15 leti uvoženih. In približno enako raven odvisnosti imamo zdaj že vsta čas. Kaj pa se je spremenilo? No, mimo grede še tole tole pred 15 leti je bila slaba ideja in to moramo popraviti. Mogoče bi lahko rekli, da je presenetljivo, da v 15 letih v Evropski uniji tega nismo rešili. Ampak naj vam povem, kaj se je pa spremenilo v teh zadnjih 15 letih. Stroški, denar, to se je spremenilo. Od 2001 do 2007 je bila tona sojine moke približno 200 evrov. V Združenem kraljestvu smo gojili sojo in smo dobili približno 170 funtov in približno smo porabili 100 funtov za en hektar potem pa zaslužili približno 175 funtov in za kmete to ni bilo dovolj. Ta razlika ni bila dovolj velika. In potem smo takrat v tistem obdobju dobili še 60 funtov manj za pridelavo, za pridelano sojo na hektar, zato ker je to takrat določala tak, ur, takratna ureditev. Potem leta 2008 je, se je zgodil na trgu soje pravi pretrest. Iz 175 funtov na tono smo prišli na več kot 300 funtov leta 2008. Od leta 2008 smo videli, da je šel, eh, smo videli velikanska nihanja na oglikovih hidratih, na trgovini z oglikovimi hidrati. In dejansko je soja postala dvakrat dražja od leta 2007 in to je glavni problem kmetje v Evropi si pač ne morejo več privoščiti, da bi toliko plačevati za sojo. To je dobro za tiste, ki sojo pridelujejo, slabo pa za rejce živine, ki so odvisni od soje. Zdaj moramo pogledati v prihodnost, ali se bo položaj izboljšal. Na tem diapozitivu je veliko stvari, ampak lahko na kratko povzamem. Ne, nič bolje ne bo. Če se bo kaj še naprej dvigalo, bo to cena soje. Cena soje po svetu bo rasla, morda nekoliko počasneje, ampak bo rasla. Proizvodna soje na svetu se je že zelo povečala, Večina genetskih in agronomskih izboljšav, ki so lahko bile storjene, so bile že narejene. Američani imajo tehnologijo NGM, videli smo izjemno povečanje genetskega potencijala po letu 2000. Sorte soje so danes dosti boljše kot pred 15 leti. Ampak ali bomo lahko sorazmerno še naprej v prihodnih 15 letih izboljševali donos soje. Mislim, da se bo v teh 15 letih samo povečevalo povpraševanje. Kitajski trg bo pokupil vedno več soje. Trenutno pokupijo do 75-80 milijonov ton ampak, na leto, ampak prihodnje. V prihodnih petih letih je čisto verjetno, da bodo oni pokupili približno 100 milijonov ton. In za rejce, ki potrebujejo sojo za krmo, bo problem zelo velik. Cena soje se bo torej povečala in naša odvisnost se povečuje in vsi današnji govorniki so povdarili, da je ta visoka odvisnost od uvožene soje zelo nevarna in da je to prava norost. Kot je Matijas ravno kar povedal, soja je uvožen proizvod in od njega smo odvisni. Poprečen kmet v Angliji porabi 185 hektar, eh, funtov na hektar, za kupljeno krmo. To je ene vrste stroška. Druga vrste stroška je strošek povezan z delovno silo. To je 90 funtov na hektar. Najvišji strošek je skoraj dvakrat višji od drugega najvišjega stroška. In zakaj porabljamo toliko denarja za krmo? Zaradi beljakovin, ne zaradi energetske ali kakšne druge vrednosti. In to je razlog, zakaj evropski kmetje ne ustvarjajo denarja. Zakaj? Zakaj po Evropi se to dogaja vsem kmetom? Zaradi stroškov beljakovin. In kako bomo rešili ta problem? prijatelj, ki je to že povedal, ima popolnoma prav. Imeti moramo multidisciplinarni pristop. Prvič, poveta, povečati moramo proizvodno soje v Evropi. Ni nujno, da moramo zato uporabljati gensko spremenjene sorte. Eh, kot podjetje mi sodelujemo tudi v genetskih projektih, imamo, sodelujemo s štirimi različnimi razvijalci, ampak razlika med gensko spremenjeno in nespremenjeno sojo je samo približno petodstotna. gensko spremenjeni organizmi so samo drugačni, drugače se odzivajo na herbicide in podobno. Mi v Evropi ne potrebujemo gensko spremenjenih organizmov. Zaenkrat te sorte imajo boljši donos, ampak mislim, da mi lahko to dosežemo tudi brez uvedbe gensko spremenjenih organizmov. Če nekdo pravi, da če hočemo zagotoviti proteine v Evropi, potrebujemo GSO-je, mislim, da to absolutno ni res. Pa, moramo pa vseeno povečati proizvodnjo soje, proizvodnjo volčjega boba, kajti to je trenutno povsem podcenjeno. Povečati moramo proizvodnjo graha in fižola in tudi izboljšati beljakovine iz graha in fižola. proizvajalci graha tega oziroma pridelovalci graha ne predelujejo prav veliko in ne vem, zakaj je tako. Lucerna, detelja in druge rastline imajo zelo pomembno vlogo pri tem, da zagotovimo ustrezno minimalno količino beljakovin. Lahko uporabljamo grah, in fižol, da odgovorimo na potrebe, hkrati pa moramo povečati proizvodnjo soje in volčjega boba. Volčji bob je podcenjen in pravim, da bi ga morali saditi in pridelati dosti več. Se upravičujem, ker sem presegel čas, ampak kar se tiče sporazuma Blair House, mislim, da moramo vključiti v to ureditev tudi sojo. Mislim, da bo treba za to vložiti veliko dela, iti skozi pogajanja GAT in tako naprej. Ampak predlagam tudi, da, kot je predlagal dr. Gezavski, da priznamo energetsko vrednost, ki jo pridobimo iz vezave dušika. oglično ravnovesje iz večine stročnic je boljše kot oglično ravnovesje iz tako imenovanih energetskih rastlin, ki jih trenutno, ki jim trenutno dajemo subvencije. Zakaj porabljamo evropski denar za energetske rastline in zakaj ne za, stročni, za stročnice?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 Hvala, dragi kolegi. Dobro je, da smo predvideli malo več časa. To je dobro tako za občinstvo kot za nastopajoče. Danes naš program ni tako zelo natrpan, zato naš čas ne priganja in vas tudi nisem zato silil k temu, da se držite dodeljenega časa. Zdaj bomo sprejeli vprašanja in potem bodo govorniki odgovorili na ta vprašanja. Gospa Aguilera. Hvala, predsednik. Jaz de forma muy concreta, eh, no específicamente a uno, pero... Hvala, predsednik. sem španka in spregovorila bi o tem, da so stročnice v SKP zelo malo podprte. Včasih sploh nobene podpore ni predvidene in mene zanima naslednja stvar. Govorimo o reformi SKP, o posebni pomoči, pomoč za ozelenitev tukaj ne govorim o, um, nujno samo o ekoloških stročnicah. Govorim pač uh, o stročnicah nasplošno, pač vidno ne more biti vse ekološko. Ampak mene pa zanima, ali bi to lahko predstavljalo rešitev in kakšna bi, kakšne bi bile posledice, če bi sklenili dogovor s tretjimi državi za proizvodnjo soje. Na koncu smo vedno odvisni od soje iz tretjih držav, zato se sprašujem, ali bi morali v te dogovore vključiti zaščito za evropsko sojo. Hvala, gospod Ardoš.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 proizvodnjo brez gensko spremenjenih organizmov. Kaj menite o tem? Zanima me tudi, kako bi lahko izboljšali učinkovitost proizvodnje rastlin brez GSO-ja. Pos Evropa. Gospod Rope. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, manau, kad. Najlepša hvala, gospod predsednik. Po mojem mnenju je to vprašanje, kot smo slišali v vseh predstavitvah, zelo aktualna tema. Mislim, da bo aktualna tema tudi eh, ostalo v prihodnosti. Manj kot eh, uvažamo in več kot proizvajamo v Evropi, boljše bo, boljše bo za nas. Kar se tiče eh, spodbud, pa menim, da je treba prav tako narediti več za bolj intenzivno proizvodnjo. Morda bi lahko uvedli enega od ukrepov, ki eh, je ukrep na strani potrošnikov. Eh, potrošniki bi lahko kupovali več eh, beljakovin, ki so proizvedene v naših državah članicah. O tem sem želel govoriti tudi v Litvi, doma. In po celi seriji sestankov s kmeti, s proizvajalci, sem ugotovil naslednje, kar se mi zdi zelo zanimivo. Naši eh, poljedelci, naprimer, so dejali, da obstajajo določene težave, kar se tiče označevanja proizvodov eh, kot eh, ne gensko spremenjenih proizvodov. Veterinarska služba tega namreč ne dovoljuje. Na to sem stopil v stik z veterinarsko eh, službo, poslal sem jim eh, uradno pismo, zato da bi naredili korak naprej. Kaj to pomeni? To pomeni, da potrebujemo eh, neko ureditev, neko zahtevo na ravni Evropske unije. Kmetije, ki proizvajajo neko količino mlečnih proizvodov in uporabljajo uh, uh, gensko spremenjenih organizmov, naprimer za krmo, bi morale dobiti to priložnost. Kakšno je vaše mnenje glede tega? Ali uh, bi lahko s tem spodbudili k uh, večji proizvodnji beljakovinskih rastlin? Gospod Flanagan. Uh, Najlepša hvala. Gospodu Davidu McNaughtonu bi rad povedal, da je to uh, najboljša predstavitev, kar sem jo eh, slišal v zadnjih eh, dveh letih, odkar sem tukaj. Eh, resnično, marsičesa smo se naučili prek te predstavitve in upam, da boste nadaljevali s svojim delom. Zanima me, če bi me kdo lahko poučil, kako prejiti iz soje na neko drugo beljakovinsko rastlino. No, potem lahko rečemo, naprimer, da je uh, benzin tekočina in da je voda tekočina. Vsega ne moremo enačiti. Imamo strošnice in beljakovinske rastline, ki jih lahko proizvajamo, ki nimajo veliko aminokislin. Eh, nekatere najdemo na nekaterih področjih, nekatere na drugih področjih eh, in to je treba upoštevati. Ne vem, morda eh, sem kaj napačno razumel, ampak marsikdo je danes dejal, da moramo zgolj proizvajati nek, neko drugo beljakovino. Ne vem, kako lahko, naprimer, volči Bob eh, zamenjal sojo? Ali lahko eh, primerjamo kakš, eh, kakšno polščino sojo glede vsebnosti aminokislin in glede učinkov in tako naprej? Najlepša hvala, gospod Petir. Najlepša hvala, gospod predsednik, upravičujem se, se, sem, se za zamudo. Imeli smo glasovanje na odboru za okolje. Rad bi, rada bi se zahvalila predstavi, za predstavitev gospodu McNotonu. Mislim, da je dobro uh, izpostavil potencial, ki ga ima Evropska unija. Sama prihajam iz uh, Hrvaške, nimamo GSO-jev, ne uh, dovoljujemo uporabe GSO-jev. Obenem smo sprejeli uh, pobudo Donava soja, zato da bi proizvajali dovolj, Eh, soje za lasne proizvode. Soje, ki eh, ni geso, zato da ne bi bilo treba uporabljati uvožene soje, za katero ne vemo, kakšnega porekla eh, je. Zanima me, kakšno je vaše mnenje glede tega, naprimer, kako zagotoviti, da bomo proizvali dovolj beljakovinskih razlin prek graha, vočkega boba in drugih strošnic in tako naprej. to leto uh, je leto stročnic in uh, stročnice so pomembne za to, da uh, hranimo živali, pa tudi ljudi. In zanima me, uh, koliko časa po vašem mnenju potrebujemo za to, da bomo avtonomni, da bomo samo zadostni, kar se tiče proizvodnje beljakovin uh, za uh, proizvodnjo krme brez GSO-jev. Gospod Hojsling. Ha Ja, jih vedno ima. Hvala lepa. Nekaj želim povdariti podnebni vidik pri teh stročnicah. To pomeni, da lahko učinke zaradi privrčevanja pri izpustitvi toplogrednih plinov nadomestimo z dušikom. to bi morda lahko ocenili v smislu postavljanja cen z certifikati. Tudi humus ima tukaj veliko vlogo. To bi lahko monetarno ovrednotili. Mislim, da lahko kmetijstvo tukaj prispeva tako proti podnebnim spremembam. Na, zadnjem, na zadnji prosojnici je bilo nekaj navedenega, česar nisem videl. Govorili ste o volčem bobu. Povejte nam več o tem, kaj ti za več regij je to prava priložnost. Rekli ste tudi, da je prišlo do preboja. Oziroma, da je prišlo do težav, ko so bila plačila ločena. Pravite, da bi svet morali imeti vezana plačila? Namesto državne pomoči bi lahko kako drugače zagotovili zagon večkrat smo slišali, da smo si vsi enaki. Da poznamo razumne možnosti, ki obstajajo. In včasih sem si tudi sam že zastavil to vprašanje in zdaj je tega že skoraj pet let. Zanima me, zakaj se nič ne zgodi. Katera skupina lobistov ovira za to, da ne pridemo naprej? Več let že stopicljamo na mestu. Kdo bojkotira nekatere stročnice niso dopuščene na trgu, zato ker naj ne bi bilo dovolj popraševanja na trgu in tako naprej. Zanima me, kdo želi preprečiti stročnicam vstop na trg. Hvala. Čekuje pan posel Tarant. Gospod Tarant. Merci, monsieur le président. Euh, Najlepša hvala, gospod predsednik, hvala gostom. In hvala tudi vam, gospod predsednik, seveda pomembno je, da ste se odločili za to razpravo v okviru odbora za kmetijstvo. Hvala tudi uh, gospe Tveltje, da je predstavila svoje podjetje. Dobro je, da imamo tudi tukaj predstavnike francoskega kmetijstva. Kolega Koso uh, je sodeloval z mano in uh, rad bi dejal naslednje. Evropa mora zmanjšati odvisnost od soje, ponovno moramo postati suvereni, kar se tiče proizvodnje uh, soje. Ta predstavlja zgolj en odstotek uh, potreb rejcev po Evropi. Obenem imamo prosto trgovinske sporazume, ki prav tako odpirajo dostop do trga, do žitaric. Tri države dominirajo na tovrstnih trgih. Mislim, da bi morali eh, paziti pri prostotrgovinskih sporazumih. Eh, Evropske unije moramo dati možnost, da prav tako ustvarja oziroma proizvaja sojo ne smemo se prepustiti veliki industriji, ki lahko škodi našemu kmetijstvu. Najlepša hvala, nihče drug ni prosil za besedo. Dovolite mi, da se dotaknem torej vprašanj, ki so bila zastavljena. Prosim, da odgovorite na ta vprašanja v istem vrstnem redu, kot ste eh, spregovorili. Hvala, gospod predsednik, in hvala vsem za zanimive komentarje in vprašanja. Mislim, da se vsi strinjamo, da je treba nekaj narediti. To je povzetek te razprave. Lahko vam dam eh, moje izkušnje. Če želimo eh, izboljšati konkurenčnost soje, potem se moramo osredotočiti tudi na trg moja organizacija se imenuje Danube eh, Soja. To znako lahko date na eh, embalažo in potrošnik se lahko na to eh, sam odloči, kaj bo kupil. Naši kmetje, ki proizvajajo sojo, v to vlagajo več denarja kot kmetje v Braziliji in to je treba upoštevati. In eh, zato moramo obrati takšen tržni pristop, ne zgolj pri soji, ampak tudi pri drugih eh, stročnjah. Če želijo eh, ljudje v Franciji ali pa v Nemčiji ustrezno krmo, potem lahko uporabljajo lokalno krmo, Eh, krmo lokalno proizvodnjo, naprimer eh, lahko imamo piščanca iz Francije, ki je krmljen eh, s francosko krmo in tako naprej. Lahko ustvarimo dobro verigo, dober cikl, ampak potrošnik se mora zavedati vseh teh stvari. Trženje je torej zelo pomembno. Če želimo prodajati trž, strošnice, ni dovolj, da jih zgolj proizvajamo, da jih zgolj gojimo. Tržiti jih moramo. Mi smo takšna organizacija, ki se s tem ukvarja. In uh, mislim, da moramo razširiti delovanje tovrstnih organizacij. Evropska unija pa mora razmisliti o tem, kako delovati. Mi namreč delujemo popolnoma na zasebni ravni. To je ena stvar. Druga stvar je eh, naslednja. Ustvariti moramo pozitiven cikel, uh, ne pa nek začarani krok za uh, strošnice. Spodbuditi moramo k javnemu in zasebnemu vlaganju, tako da bodo uh, Eh, te polščine ekonomsko eh, sprejemljive. In pri soji to že deluje. Eh, podjetja sedaj vlagajo v boljšo seme, naprimer imamo zasebne investicije na področju semen. Kakovost semen je v porastu, zato ker ljudje vidijo, da je v tem prihodnost pri grahu, pri volčjem bobu, pa ljudje nimajo tega vtisa, nimajo vtisa, da bo trg rasel. Zato potrebujemo nekakšen pristop Evropske unije, ki bo ustvarila vtis, da obstaja podpora tudi za eh, ta področja. Nažalost je politični cikl Evropske unije zelo kratek, pet let, eh, pet let traja, sedaj je nad nami Damoklejev eh, meč, to ustvarja negotovost in industrija stežka načrtuje investicije. Seveda se lahko odločimo za uh, javne investicije, ampak te so omejene na raziskave. Poskrbeti moramo tudi za podjetja, ki bodo vlagala v to področje zgolj, če bodo imela dolgoročno uh, vizijo. In ta varnost pri načrtovanju, ta gotovost je bistvenega pomena. Na to bomo imeli pozitiven cikl uh, eh, investicij in uh, poščine bodo ekonomsko eh, spremljivejše. Označevati je treba proizvode, tako bomo ustvarili eh, popraševanje na trgu, ob enem pa je treba, treba zagotoviti več gotovosti na trgu, tako da bo do podjetja vedela, da Evropska unija podpira eh, to področje in da ga bo podpirala tudi v prihodnosti. Hvala. Merci, Najlepša hvala, gospod predsednik. rada bi se dotaknila soje. Zdi se, da brez soje ne moremo živeti, ampak eh, soje ne moremo niti eh, odpraviti kar tako. Zdi se, da kar se tiče uporabe soje pri eh, krmi živali, ni neke alternative. Pogosto uporabljamo na tem področju od 40 do celo 80 odstotkov soje in uh, Če govorimo o eh, naprimer uravnoteženi prehrani živali, je treba to upoštevati. Eh, lahko poskrbimo za drugačne vrste beljakovin, naprimer pri nas eh, poskušamo zagotavljati ravnotežje, prehransko ravnotežje in zato imamo tudi dobre rezultate. pri različnih stročnic, stročnicah lahko torej zagotovimo takšno ravnotežje za eh, govedo in za perutnino. Ko govorimo o biotski raznovrstnosti, eh, ko govorimo o različnih eh, polšinah, ugotavljamo, da ni treba tako pogosto uporabljati sintetična kemična sredstva. Zmanjšamo lahko njihovo uporabo, in to v veliki meri, če zagotovimo biotsko raznovrstnost. Ko imamo naprimer eh, eh, nek cikel eh, škodljivcev, če moramo uporabljati fungicide, lahko to škodi naši proizvodni, imamo pa rešitve, ki to preprečujejo. In takšen pristop, ki smo ga pri nas obrali, je že obrodil sadove. Prej ste govorili o vprašanju eh, dela, res je, ko imamo srednje velika kmetijska področja, lahko ustvarimo eh, delovna mesta in mislim, da moramo v okviru tega govoriti tudi o eh, socialni problematiki. Tudi tukaj je treba marsikaj spremeniti delati moramo tudi eh, na lokalni ravni. Morda moramo več narediti na eh, notranjem trgu, ne pa da, na nas, da nas vedno potiskajo eh, v izvoz in v večji donos. Ne moramo zahtevati ekološke pridelave povsod, ampak morda bi lahko pridobili več informacij, kar se tiče takšne pridelave. Eh, ki lahko prav tako eh, zagotovi eh, nek večji prispevek oziroma spremembo v kmetijstvu na evropski ravni. Mislim, da je pomembno, da razumemo, zakaj Evropska unija uvaža 25 do 30 milijonov ton eh, soje in eh, sojene moke iz globalnega trga. Sojo predstavlja 60 do 70 odstotkov eh, vseh beljakovinskih rastlin. Če teh ladij ne bo več, če ne bodo več prihajale iz Južne in Severne Amerike, potem bomo v treh mesecih na kmetijah, kjer se ukvarjajo s proizvodnjo eh, piščancev, eh, prašičev in tako naprej, znašli v velikih težavah. Čez tri mesece bi bili v ogromnih težavah. Takšno je trenutno stanje. Zakaj smo tako odvisni od soje in zakaj uh, smo bili tako odvisni od soje zadnjih 15-20 let. Kot je dejal gospod Flanagan, odgovor na to vprašanje tiči eh, v profilu aminokislin. Soja ima veliko žveplenih aminokislin in eh, te omogočajo uh, rast uh, piščancev, prašičev, uh, krav, moznic in tako naprej. Potrebujemo licin in metanin. In če omejimo aminokisline, potem eh, se znajdemo v težavah. V soji torej imamo eh, dve tovrstni aminokislini, ki sta pomembni za eh, visok donos, za rast. za kmetijstvo te živali ne moremo krmiti z eh, drugimi rastlinami, zato ker eh, njihov razvoj ne bo takšen, kot eh, od njih pričakujemo. Težko je rešiti to problematiko, zato ker je genetika živali povezana z vrsto goriva, vrsto hrane, ki jo potrebujejo. Ne moremo nekega uh, letalskega motorja gnati s pomočjo dizelskega goriva. In enako velja za, ne vem, prašiča. Potrebujejo visoko kakovostno gorivo. Soja to omogoča. Še ena podobna polščina, ki je soji podobna, kar se tiče vsebnosti eh, beljakovin, je volči bob. Uh, Volčji bob ima prav tako približno 40 odstotkov beljakovin, tako kot soja. Soja je tam nekje od 44 do 47, odvisno, kje jo kupimo. Eh, volčji bob pa ima približno 40 odstotkov. Eh, Grah in fižol imata približno 25 odstotkov beljakovin. Zato lahko volčji bob eh, tekmuje sojo. Zato nekatera živina potrebuje tako visoko kakovostno krmo. To je treba pojasniti, tako da bomo razumeli, zakaj smo tako odvisni od soje. Zato, ker zahtevamo določen delež uh, določenih sestavin. Ne moremo uh, jim preprosto začeti medati uh, eh, grah in fižol na mesto soje. Vovči Bob je odgovor na to problematiko in v zadnjih 10-15 letih smo našli nekatere agronomske rešitve za to. Uh, voči bomb bi moral biti prav tako pomemben kot soja, glede na vse podatke. Ampak zakaj eh, temu ni tako? Zato, ker uh, smo v zadnjih 10-15 eh, letih uh, poskušali in uh, tudi uspeli rešiti nekatere akronomske težave, kar se tiče volčega bomba. Prej pa nam to ni uspelo. Še ena težava povezana s sojo v Evropi, specifično in zgodovinsko gledano, je naslednja soja je bila liter že 192 precej nesrečna, bila je del eh, sporazuma iz eh, Blair Housea, ki velja za oljnice. In to je bila ta ogromna težava. Leta 1993, 1994 bi sam dejal kmetu, proizvajajte sojo kmet bi mi dejal, no, uh, eh, oljnice dobijo 120 eh, funtov na uh, aker, uh, grah in fižol pa dobi 180 funtov na aker podpore. Soja je pristala v istem košu kot uh, oljnice in zato nismo uh, mogli spodbuditi proizvodnje soje tukaj v Evropi, dokler eh, cene niso narasle. Šele zadnjih 5, 6, 7 let je eh, soja ekonomsko zanimiva za evropskega kmeta. Prej ni bilo vredno sejati soje. Vprašanje je, kaj naj naredimo sedaj? Kako se rešiti te odvisnosti in kako se rešiti katastrofe, ki nas čaka, morda čez tri mesece. Kot sem dejal, bo vse skupaj samo še slabše. Uh, Kitajci bodo v naslednjih petih letih z uh, trga vzeli 100 milijonov ton soje. Verjetno, more biti. Mi še nismo dosegli uh, zgornje omejitve. Še na pol poti smo in sedaj potrebujemo ukrepe. Kako odpraviti to odvisnost? Ne vem, poskusal, poskušal sem poiskati različne rešitve. Zdi se mi, da je uh, najbolj spremljiva rešitev naslednja. Pozabi te na GSO-je. Pravo vprašanje je uh, ta odvisnost 30 milijonov ton. Potrebujemo integrirano uh, politiko za beljakovine tukaj v uh, Evropi. Integrirano, celovito politiko, ki pokrije uh, stročnice, uh, grafi žov, volči bob in sojo, ki vse to združi v enotno celovito politiko. Če bomo eh, vse te polščine združili na pravilni način, bomo lahko eh, zmanjšali našo odvisnost od soje. Kako nam lahko to uspe? Naj odgovorim na vaše vprašanje, kako eh, zmanjšati našo odvisnost. Potrebujemo celovito politiko. priznati moramo, kaj prispevata grah in fižol, eh, druge stročnice, kaj eh, prispeva volči bob in kaj prispeva evropska soja. Ugotoviti moramo, kaj imajo te pošine eh, skupnega. Mislim, da ima gospod Gasovski prav upoštevati moramo tudi vprašanje oglika. 2 litra eh, zemljskega plina uh, moramo zažgati, zato da dobimo 3 kg uh, amonijevega nitrata, gnojila. Za eno tono moramo zažgati 650 litrov zemljskega plina. En hektar soje oziroma vočega boba uh, bo zagotovil 200 kg na hektar. In to je boljši izračun kot eh, katerekoli eh, energetska polščina v Evropi. Če želimo rešiti planet in eh, spodbujati ljudi k proizvodni beljakovinskih rastlin, potem moramo stopiti po tej oglični poti. S tem bomo dobili celovito politiko, zato ker bomo združili te tri skupine polščin in to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 kot posod druge. Vsi uh, se klanjamo kakovosti, ampak na koncu eh, kupujemo najcenejše. V praksi ne počnemo tega, kar podpiramo v teoriji. Pomembnejši je denar. Danes smo imeli zelo poglobljeno razpravo mislim, da bomo morali eh, vse to upoštevati pri našem nadaljem delu. Naprimer, kar se tiče nadaljnega razvoja SKP. Upam, da eh, nam boste lahko poslali vaše komentarje, eh, v pisni obliki, tako da bomo lahko uporabili vse te komentarje v našem nadaljem delu. Hvala vsem eh, panelistom, gostom, eh, članom in članicam odbora, predstavnikom komisije za to zelo zanimivo razpravo. Jasno je, da imajo rastlinske beljakovine pomembno vlogo pri zagotavljanju uravnotežega eh, kmetijstva, uravnotežene proizvodnje hrane v Evropi. Pri tem moramo izpostaviti biosko raznovrstnost, ustrezno ravnotežje, naravne vire moramo uporabljati učinkovito in smotrno. To še posebej velja za bele kovine, o katerih smo danes govorili. Potrebujemo eh, celovit eh, pristop tako na politični ravni kot eh, tudi druge. Kot ste dejali, spoštovani gostje, moramo zagotoviti podporo nadaljemu razvoju tega dela kmetijstva. Še enkrat najlepša hvala za vaše sodelovanje. Hvala vsem strokovnjakom. Na dnevnem redu imamo še eno točko. Če vas eh, ta zanima, lahko kar ostanete tukaj z nami v dvorani, če imate nekaj časa. V vsakem primeru pa bi eh, se vam rad še enkrat zahvalil za to razpravo. Naslednja točka je točka številka 10 ekološka pridelava. Kot veste, potekajo pogajanja v trialogu. Sedem krogov pogajanja potekalo, zadnje zasedanje se je odvilo. 16. junija pod nizozemskim predsedstvom. Pogajanja še niso končana in eh, nadaljevala se bodo pod slovaškim predsedstvom. Veselim me, da so predstavniki eh, slovaškega predsedstva prav tako dokaj v dvorani. Sedaj bi rad na kratko besedo predal poročevalcu gospodu Hojslenko, tako da nas lahko obvesti o stanju pogajanj v trialogu govore torej o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov. Gospod Hojsling, izvolite, beseda je sedaj vaša. Eh, še enkrat pa se toplo zahvaljujem našim panelistom. Gospod Hojsling, izvolite. Ja, eh, Gospod predsednik, lepo ste povedali. Deveti trialog smo zaključili prejšnji teden. nizozemskemu predsedstvu se zahvaljujem za to, da smo res naredili veliko korakov naprej. Ta dosje ni preprost, gre za ekološko predelavo. Nekateri bodo rekli, zakaj niste taj zaključili te zgodbe. No, zadeva ima res že kar dolgo brado, ampak. Uh, v okviru trenutnega predsedstva smo naredili nekaj korakov naprej. No, nekateri bodo rekli, da je kozarec na pol prazen, drugi, da je na pol poln. Jaz mislim, da je na pol poln. Hvala komisiji. Komisija je v zadnjih tednih pripravila veliko kompromisov za to, da smo lahko prišli do soglasja, kar zadeva uvoz. Tudi področje veljave, cilji, načela. Vse to smo uredili. V zadnjem trialogu smo se intenzivno ukvarjali z vprašanjem nadzora. Na prvi pogled ni bilo videti, da bi našli kompromis, zato ker so bila stališča precej nasprotna, ampak v zadnjem trialogu smo našli kompromis. To je zapletena tema in povem lahko, da smo zadovoljni v parlamentu, zato ker smo lahko ohranili večino svojih točk. Želimo si, da bi imeli vsako letno pregledovanje vseh obratov, to je pravilo. Svet pa si je želel, da bi imeli izuzetje za 30 mesecev. Obstaja načelna možnost, ampak samo pod strogimi pogoji, kdaj bi obrat, naprimer, veljal za varnega, zato da lahko odloži pregled za 24 mesecev. To je bil kompromis, napovedane so ti nadzorni pregledi ali ne, no, ostaja tako, kot je trenutno v veljavi. Na Povedani so lahko ti kontrolni pregledi, lahko pa tudi ne. Fizični letni pregled obrata. To je zdaj obvezno in seveda je treba izvajati tudi analize tveganja za vsak obrat, seveda po potrebi. Sodelujemo z odborom Envi in strinjamo se, da zadeva gre relativno počasi, imamo različne mandate. Envi bo obravnaval en del, ekološki del naj bi spadal v splošno uredbo, v našem odboru pa imamo stališče, da je eko nadzor stvar eko uredbe in tako bo tudi ostalo, razen v zvezi z različnimi izjemami. S tem se lahko strinjamo. Vprašanje je, kje nismo dosegli dogovora. To je občutljivo vprašanje, namreč gre za to, kako bomo poskusili preprečevati onesnaževanje. Kot parlament smo rekli, da je treba preventivne ukrepe uvesti in da je treba to okrepiti. Vsak mora imeti načrt za preprečevanje in tudi ogrebiti je treba nadzor obrato. V naslednjem trialogu pa bomo videli, kje bomo nadaljevali in kakšne ukrepe bomo sprejeli. Nekaj pa je za me jasno. Tudi države članice morajo opraviti svoje delo za to, da ekološki sektor zaščitijo. To je v našem mandatu. Če obstajajo težave s pesticidi, z uporabo pesticidov, potem morajo tudi države članice prevzeti odgovornost za to, da se tega ne preprečuje. In še nekaj. Imamo novo slovaško predsedstvo, to bo k malu, čaka pa nas še nekaj. Namreč parlament meni, da velik del iz te uredbe spada v temeljno uredbo in ne želimo si, da bi to urejali z izvedbenimi akti ali delegiranimi akti. Obstajajo razlike, svet ima drugačno stališče, pri veliko točkah nimajo svojega stališča ali pa pravijo, da bodo to kasneje urejali. No, mi pa si želimo, da bi o živinoreji, o semenih na področju ekološke pridelave, govorili. Zdaj v tej uredbi mislim, da moramo to rešiti z novim predsedstvom. Številni menijo, da zadeva morda napreduje počasi, ampak napredek dosegamo. Nekaj poglavi smo že zaključili in prepričan sem, da bomo v prihodnjih šestih mesecih zadevo pripeljali domov. Hvala. Très bon, très bon. Pan poseł Ferro. Poseł Ferro. Alors sur ce sur ce dossier euh, na terenu smo ugotovili da obstaja določena nejasnost glede teh pogajanj veliko kmetov je prizadela kriza, odločili so se za ekološko pridelavo, naleteli so na težave. Ugotavljamo, da se uredba ne uporablja enako v vseh državah članicah. kmetje se odločajo za diversifikacijo, ampak komisija jih ne podpira in eh, na to se morajo sami rešiti iz eh, te situacije. Tisti, ki se želijo odločiti za ekološko pridelavo, morajo uživati ustrezno podporo. Danes pa eh, je veliko ovir na poti oziroma pri prehodu na takšno pridelavo. Gospod Jakovčit. Najlepša hvala, gospod predsednik, tudi sam bom kratek. Ne bom tako optimističen, kot je bil kolega Hoisling. Glede uh, pogajanj, nekaj napredka je bilo narejenega pod nizozemskim predsedstvom, ampak zdi se mi, da je ta napredek zelo počasen. Če eh, bomo za božič eh, pod slovaškim predsedstvom resnično imeli na koncu dokončan dokument, bom sam odprl eh, šampanjec. Če nam uspe, v kar dvomim, se sprašujem, koliko, v kakšni meri bomo lahko uskladili neko kakovostno zakonodajo. Bojim se, da bo to zgolj eh, kozmetič, mm, eh, kozmetična reforma, da ne bo nekih pravih sprememb v temeljnem eh, dokumentu. Veseli me, da so se začeli določeni postopki, kar se tiče nadzora, eh, kar se tiče ocenjevanja tega. Vse to je dobro. Ampak, če si vse skupaj pogledamo na splošno, imam veliko vprašanj. Ne vem, kako bomo eh, na koncu uspeli in ne vem, če bodo eh, rezultati našega skupnega dela pozitivni. Posel Andrija. Gospod Andrija. V imenu Simžrub. Najlepša hvala, gospod predsednik. Nisem se želel oglasiti, ampak gospod Ferrand uh, je spregovoril in odzvati se moram na to. Ta dosje je zelo tehnične narave. In mislim, da nihče noče skrivati tega, kar se dogaja v pogajanjih, eh, kot ste dejali. Rad bi se zahvalil eh, gospodu Hojzlingu za povzetek. Uh, zahvalil bi se rad tudi eh, komisiji in predsedstvu, ki nas zapušča. To ni preprost dosje, to je zelo tehničen dosje, eh, ki je povezan eh, s premembo uredbe o ekološki predelavi. Obstaja obstoječa uredba in sedaj je na nas, da jo spremenimo, ampak pristopiti moramo eh, resno, nima smisla, da hitimo. Napredovali smo eh, pri tem dosegu. Sveda to ni preprosto, zato ker se tri institucije ne strinjajo, ker imamo različna stališča. Napredovali smo naprimer pri vprašanju nadzora in to je eno od ključnih vprašanj eh, v okviru pogajanj o uredbi o ekološki pridelavi pokrivamo 500 eh, milijonov evropskih državljanov, na to pa moramo govoriti še o globalnem trgu ekološko pridelanih eh, proizvodov. Govoriti moramo tudi o izvozu in naprimer, če je govora o eh, nekaterih omejitvah, če je govora o izvozu, je treba vedeti, da je marsikaj na kocki. Vsi ti sektori v kmetijstvu so predmet razprave. In ta dosej je kompleksen, tako da ga lahko obravnavamo zgolj eh, počasi in eh, previdno. Pri tem eh, moramo sodelovati z ostalimi institucijami in s tretjimi državami. Najlepša hvala. Gospod in gospodje, nočem odpirati neke široke razprave. Gospa Aguilera, prosim, eno minuto dobite. Si, cosa muy si hay de acuerdo... Imam zelo konkretno vprašanje. Zanima me, če je bil dosežen dogovor o uh, zgornjih omejitvah v teh pogajanjih. To me zanima. Gospod Hojsling, izvolite na kratko, eno minuto imate. Ja, zi, eh, en, ja hvala. Vsi poznate podlago, ki jo ima parlament in strinjamo se ja, s svetom v zvezi s tem. To je bilo v zadnjem trilogu tudi priznano. Preventivni ukrepi, da bi sektor vzel več odgovornosti zase. Ekološka pridelava ima veliko vidikov od varstva živali do boljšega ravnanja s prstjo in vse to je treba upoštevati. Ne bo dovolj, da samo prevzamemo eno točko komisije. Ampak, kako sem dejal, to ni preprosto. Tudi pri drugih stvarih sem menil, da ne bo preprosto, ampak kolega iz vrst liberalcev, mislim, da nam bo uspelo. Mislim, da se je novo predsedstvo že vnaprej potrudilo, da se zdaj spozna s tem dosejem. Ne bomo začeli z ničle, zato mislim, da smo lahko polni upanja in nade v zvezi s tem dosejem. Mislim, da imamo veljavno uredbo, da uredba še velja, zato zdaj ni potrebe, da se posvečamo paničnim reakcijam. Najlepša hvala. No, gospe in gospodje, v neki fazi je obstajala tudi možnost umika uredbe, ampak eh, sedaj smo našli boljše rešitve in eh, dosežen je bil napredek. Morda bi lahko dobili eh, nekaj informacij tudi po elektronski pošti. Zanima me, če lahko gospod Hojsling to, kar ste povedali, zapišete tudi v pisni obliki in nam to pošljete. Še enkrat najlepša hvala. Dopodan smo imeli tudi sestanje koordinatorjev in eh, sklepe koordinatorjev smo, smo vam poslali, komentarjev eh, ni. In eh, s tem lahko prejdemo na točko razno, nišče ne prosi za besedo. Prav, naslednja seja nas čaka 13. in 14. julija. Imeli bomo priložnost, da prisluhnemo, prisluhnemo kmetijskemu ministru Slovaške. Pogovarjali se bomo o številnih zanimivih temah. To je tudi zadnja seja pred poletnim odmorom. Vidimo se 13. julija, če seveda eh, ne bo nobenih izrednih sej. Bomo videli, kaj se bo zgodilo na zasedanju sveta za kmetijstvo v Luksemburgu. Pričakovanja so eh, velika, še posebej, kar se tiče